pomembni in te moramo zagovarjati. Najlepša hvala. S tem smo zaključili sklop enominutnih govor in gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za kratko predstavitev poročila gospe Angelili. Gre za preprečevanje starostnih bolezni žensk. Gospa eh, poročevalka ima besedo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, to poročilo je nastalo v času Evropskega leta solidarnosti med generacijami in aktivnega staranja. Tukaj govorimo predvsem o aktivnem staranju, kar mora postati prednostnega pomena za 27 držav članic. Demografski pritisk je zelo velik v Evropski uniji in zaradi demografskih sprememb se soočamo z velikimi izzivi, zaradi tega, ker je starejši od 65 let vedno več. Več kot 50 odstotkov teh je žensk in 3,1 odstotka žensk prebivalstva je žen starejše od 80 let, 1,6 odstotka pa je zgolj moških v tej starostni skupini. Ženske in starejši ljudje trpijo zaradi kroničnih bolezni. Govorimo predvsem o, o boleznih srca in ožilja, bolezni dihal, o rakih, kostno-mišičnih okvarah sladkorne bolezni, degenerativnih bolezni in tudi o depresiji. Obstaja tudi veliko težav pri dostopu do osnovnih zdravstvenih storitev. Obstaja tudi veliko težav ehm, zaradi tega, ker ehm, so čakalne dobe zelo dolgo dolge, pacijenti ne dobijo takojšnje, um, tak, takojšnjega prostora za pregled in potem imamo še problem osamljenosti. Več kot 60 odstotkov starejših in živi samih. Poleg tega so zelo ogrožene zdravstvenega vidika. 24,5 odstotka žensk v Evropski uniji je ogroženih z revščino. To pa je tudi posledica razlik med plačami. Kot veste, ženske zaslužijo 12 odstotkov manj kot moški. Poleg tega se morajo ženske soočiti s težkimi odločitami za usklejevanje poklicnega in družinskega življenja. Ženske imajo zaradi tega ponavadi manjše pokojnine kot moški. Soočajo pa se zelo dragimi zdravljeni za kronične bolezni. Mi moramo združiti vse politike na evropski, lokalni, regionalni, državni ravni, zato da bi lahko zagotovili dobro zdravje za vse naše državljane. Naš cilj je, da zajamčimo dostop vsem do zdravstvenih storitev, še posebej, ko govorimo o pogostih boleznih in tudi dostop do informacij za osebe, kot tudi storiti vse, da starejši lahko ohranijo svojo neodvisnost. Poleg tega moramo tudi vlagati v zdravstvo, zato da zagotovimo vse preglede in analize, kajti preprečevanje je zelo pomembno. Spodbujati moramo tudi pravilno prehrano, aktivno življenje, telesno aktivnost, preprečevati uživanje alkohola in kajenje. V Evropski uniji se bo število kadilk povečala skoraj za 20 odstotkov do leta 2050, moških pa 12 odstotkov. Starejši morajo zavzeti bolj aktivno vlogo v družbi za to, da bi preprečili socialno izključenost, depresije in marginalizacijo. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Priteknite pozornost predsedujočega. Gospod Luhan je prosil za besedo. Vielen herzlichen Dank tip șase sute de mii de europeni care suferă de scleroză multiplă majoritatea sunt femei. Najpomembnejše v tem, koliko prebivalstva se sooča z multiplo sklerozo, velika večina je žensk in ta bolezen sodi med poglavitne novodobne degenerativne bolezni, ki se hitro razvijajo. Še zlasti se to pojavlja pri starejših ženskah in zato zato sem tudi v začetku leta predlagal deklaracijo na to temo, vendar to ni dovolj. Evropska unija mora temu posvetiti vso pozornost, oblikovati ustrezne zdravstvene politike za zdravljenje in ustrezno oskrbo bolnikov za to hudo boleznijo.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 v kontekstu Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami bi morale države članice spodbujati pozitiven odnos do starejših in tudi eh, spodbujati boljše spoznavanje s problematiko staranja in z vsemi zadevami, ki so dodatno povezane s tem veliko je žensk, ki se nahajajo v skupini eh, nad 75 let starosti in večinoma živijo same. Veliko je gospodinstv, če lahko tako rečemo, v Evropski uniji, ki pomenijo samo eno samo staro žensko. In to se nahaja povsod, tudi v zelo odmaknenih območjih, v težavnih območjih, kjer nimajo dostopa do zdravstvenih drugih storitev. gospa predsedujoča, gospe in gospodje, v Evropi imamo zaostanek za razvojem tehnologij, ki so pomembne za naše podjetje. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, v Evropi imamo zelo nizko stopnjo rodnosti naše, naše prebivalstvo se zelo hitro stara. E, glede na merilo starosti so starejši, tisti, ki so starejši od 65 e, let. 50,6 milijona žensk je starejših in ti so zelo ogrožene zaradi bolezni. Zaradi tega je logično, mm, da oblikujemo strategije za informiranje, kaj ti posledice neaktivnega staranja lahko stane ženske zdravega življenja in pa tudi družbo zelo visokih stroškov za zdravljenje. Najlepša hvala pani przewodnicząca! niemal powszechna jest. najlepša hvala gospod predsedujoči gospe in gospodje vsi vemo da ženske živijo dlje kot moški vendar pa ne vedo vsi da so ženske po upokojitvi v slabšem zdravstvenem stanju. Po 65. letu starosti so ženske bolj izpostavljene eh, boleznim zaradi staranja. Tega se moramo zavedati še posebej zdaj, ko vlade zvišujejo starostno mejo upokojitve, ne da bi bolje zdravile starejše. Zato mora Evropska unija in države članice storiti vse, da pripravijo starejše za to obdobje. Preventiva lahko izboljša telesno in duševno zdravje. Zato hm, se moramo pri teh dejavnostih osredotočiti predvsem na ženske, zaradi tega, ker so diskriminirane, plačane so manj, poleg tega pa so bolj izpostavljene boleznim v starostnem obdobju. Zato bi rada čestitela gospej Angeliki za poročilo. Najlepša hvala, gospod Miroslav Nikolašik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zdravje moramo združiti s starostjo in to velja tudi za ženske. Ženske živijo dlje kot moški. Zaradi tega je naša dožnost, da jim zagotovimo dobro zdravje v starosti. Zato pa ne podrugamo samo eh, dobrega zdravljanja, ampak tudi dobro diagnosticiranje, dobro izobraževanje in informiranje za to, da ženske vedo, o možnosti zdravljenja. Zdravilo že obstaja za raka na materničnem vratu, naprimer, vendar pa o tem ne vedo vse ženske, zato moramo pokriti vse te možnosti v Evropski uniji. Samo 20 odstotkov v določenem starostnem obdobju uporablja to možnost, zaradi tega, eh, to je škoda, zaradi tega, ker bi z boljšim informiranjem lahko preprečili veliko hudih bolezni. Gospa Sari Esaja lisääntymisen teemavuonna on todellakin tarpeellista. Gospod predsedujoči, vprašanje zdravja starih je vprašanje, ki je zelo pomembno za našo družbo, ki je vedno starejša. Naše življenja so daljša, živimo dlje, vendar pa je zdravstveno stanje zagotavljanje zdrav vedno težje zaradi finančnih razlogov. Ženske ponavadi dobivajo manjšo pokojnino in zaradi tega ponavadi nimajo dostopa do dobrih zdravstvenih storitev. Poleg tega starejše ženske veliko krat živijo same. To so vprašanja, ki jih moramo upoštevati, o njih premisliti in tudi v javnosti o njih razpravljati. razpravljati moramo o starejših ženskah in o zdravstvenih problemih, ki so povezani s starostjo. Najlepša hvala, mislim, mm, da se ni nihče več prijavil k besedi. Damo pa besedo prvič naprej na zasedanju komisarju Borgo. Dobrodošli. Thank you very much, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekaj besed v italijanščini. Zahvaljujem se gospej poročevalki za to poročilo. Poročilo je res zelo celovito, popolno in predstavlja zelo velik prispevek k izboljšanju zdravja naših državljank. strinjam se z vprašanji, ki ste jih izpostavili v poročilu. Vemo, da lahko popravimo veliko stvari, ki ste jih tudi omenili. Poročilo opozarja na to, da obstajajo bolezni, ki prizadane predvsem ženske, kot je ostoproza imamo bolezni, ki so bolj prisotne pri ženskah kot pri moških, kot je Alzheimerjeva bolezen in depresija. Imamo pa tudi bolezni, ki so vedno bolj pogoste pri ženskah, kot so bolezni srca in ožilja in rak. Lahko vam zagotovim, da bomo storili vse, kar lahko, da izboljšamo obstoječo situacijo. Spol je faktor, ki določa zdravje in enakopravnost. Komisija je zelo dejavna na področju staranja, zdravja in enakopravnosti. Staranje je pomembno, vendar pa je povezano tudi še posebej z zdravstvenim področjem. Državljani živijo vedno dlje. 25 odstotkov življenja ženske poteka v slabem zdravstvenem stanju in če ne bomo ukrepali, bodo ženske dolgo trpele zaradi kroničnih bolezni in to ni sprejemljiva možnost. Ne smemo biti prepričani, da so kronične bolezni neizogibna posledica staranja. Veliko lahko storimo, da preprečimo ali vsaj oblažimo kronične bolezni. Ne moremo preprečiti vseh bolezni, to je jasno, vendar pa jih zelo pogosto lahko. Države članice in Evropska unija lahko storijo zelo veliko, da ustvarimo dobre pogoje za to, da ljudje sprejmajo zdrave odločitve. Strategija za enakost med spoloma v strategiji 2020 do leta 2015 vključuje tudi zdravstvena vprašanja. Prvi ukrep je, da izdelamo oceno vplivov naših politik na področju zdravja. Želimo spodbujati upenjanje vprašanja enakosti med spoloma v vse ravni politike povezane z zdravjem to sem omenil tudi eh, pri našem delu na področju virusa HIV, kajenja in alkohola. To je tudi del naše politike in strategije za aktivno staranje. Zato ne moramo združiti vas trud in vsa sredstva. Videli smo že združevanje različnih deležnikov pri oblikovanju akcijskih načrtov, ki se osredotočajo na aktivnost inovativne možnosti za preprečevanje bolezni, za zdravljenje, skrb, nego in aktivno staranje. Veliko ukrepov je bilo že sprejetih v okviru partnerstva na področju bolezni, ki še posebej prizadanejo ženske. Komisija je zelo aktivna na različnih področjih z različnimi pristopi, naprimer platforma o prehranjevanju. Eh, aktivno življenje in dieta, omejevanje uživanja alkohola in preprečevanje kajenja. Upam, da bomo kmalo sprejeli direktivo o kajenju v kolegiju. Glede kajenja se tudi sam strinjam, da je zaskrbljujoče vedno više število kadilk, še posebej med mladimi ženskami. Če želimo spremeniti to situacijo, moramo spremeniti tudi naš pristop in politike in jih prilagoditi. Zato se strinjam, da potrebujemo ta poseben pristop strani enakosti med spoloma, ko sprememo tudi politiko na področju zdravstva. Kmalo se bomo ločili različnih, rotili različnih potleb na področju diagnosticiranja pri ženskah in moških, ko gre za bolezni srca in ožilja. Zato se moramo še naprej truditi za zgodnje ugotavljanje raka na dojkah na materničnem vratu in se potruditi za evropsko schemo za boj proti raku na dojkah. Najlepša hvala. Jutri bomo glasovali ob povdne. Sedaj pa gremo naprej na poročilo gospoda Arijasa Ečeverija o dokončanju enotnega digitalnega trga. Poročevalci ima na voljo 4 minute.